samo kot dodatek. Tudi Češka je del Evropske unije. Ja, vlastne, e, prosim, Państwa, ja, vlastne o tem. Spoštovane gospe in gospodje, da, to je točno to, kar sem želel povedati, ko sem dejal, da se zahvaljujem gospodoma Dolu in Šulcu za njun prispevek. Hvala tudi vam, gospod Brzezina, za to, da ste nas opozorili na to dejstvo. Da, res je. Poplave so katastrofalne. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, prehajamo na glasovanje poenostavljen postopek o poročilu gospoda Greha gre za uresničitev enotnega trga za potrošnike in državljane. Gre za torej enotno glasovanje. Poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto s 578 glasovi za po dnevnem redu. Sedaj sledi glasovanje po poenostavljenem postopku o poročilu gospoda Šmita. Gre za dialog med univerzami in podjetji. Novo partnerstvo za posodobitev univerz. Tudi tukaj imamo enotno glasovanje. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. po dnevnem redu sledi glasovanje o poročilu Harms, finančna pomoč skupnosti v zvezi z razgradnjo enot 1 do 4 jedrske elektrarne Kozvedi v Bolgariji. Najprej glasujemo o predlogih sprememb pristojnega odbora v svežnju. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Potem pa še ločeno glasovanje. Predlog se imenuje šest, pristojni odbor za, proti, vzdržani, sprejeto. Deset za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe je enajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na prvi člen. Predlog se mi v 35 po imensko glasovanje glasujemo. Amal je abgestimt, je abstimljski šlus. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog se mi v 21 pristojnega odbora za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa drugi člen. 36, zelenih poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Sedaj pa predlog smo imeli 22 odbora za, proti, vzdržani, sprejeto. Vodna izjava 6, predlog spremembe 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 7 pristojnega odbora za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 33 zelenih, poimensko, 7 preverjamo, 7. Glasujemo predlog spremembe 7. Ste si oddali svoj glas? Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 33 zelenih poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste si oddali svoj glas? Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog spremembe 8 odbora za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa uvodna izjava 13, predlog spremembe 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo. Preverjamo predlog spremembe 34. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 20 pristojnega odbora za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa poimensko glasovanje o tako spremenjenem predlogu. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na resolucije. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ist das hier klar so Konec glasovanja. Sprejeto. Po dnevnem redu sedaj glasujemo o poročilu gospoda Van Nistelroja o uresničevanju sinergij med namenskimi sredstvi za raziskave in inovacije. Poročevalec je prosil za besedo. Prosim. Je mikrofon, je še nekaj. Vaš mikrofon. Vaš e mikrofon. Um težav s poročilom ni, prosil pa bi, da v imenu EPP glasujemo poimensko, elektronsko. Se upravičujem. Also ja, die Frist ist eigentlich abgelaufen, aber wenn das Haus keine. Rok se je že iztekel, vendar pa če nihče temu ne nasprotuje. Glede na težavo v prometu, torej predlagamo, da glasujemo poimensko. Je kdo proti? Ne. Torej, poimensko glasujemo o poročilu Van Nistelrooy. Glasujemo. Die Abstimmung ist eröffnet. Glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Po dnevnem redu prehajamo na poročilo Huang Ngok dolgoročno vzdržnost javnih financ za okrevajoče gospodarstvo. Več poimenskih glasovanj je bilo zahtevanih. Predlog spremembe 1 revidiran od 1 do 11 v revidirani obliki. 1 najprej glasujemo poimensko. Gospodje, jaz ki vidim, da ste s Frencem, ne? Ja, ja, da ste ja se že s Frencem. Ampak ali je abgestimt? ste si glasovali. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Imeli smo izredno željo, da ne bi glasovali svežno. Sedaj drugi predlog spremembe. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Glasujemo. ste si oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Štiri. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 5. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Šest. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe sedem. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe osem. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 10. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 11. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prehajamo na drugi odstavek. Prvotno besedilo. Po delih najprej prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti odstavek. Prvotno besedilo. Trije deli. Prvi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Za proti, vzdržani, zavrnjeno. Tretji del, za. Želite, da preverimo? Preverjamo drugi del. Glasujemo. Ste si vdali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tretji del za proti, vzdržani, sprejeto. Sedmi odstavek, prvotno besedilo, dva dela, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Enajsti odstavek, prvotno besedilo, dva dela, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto proti. Vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. 17. odstavek, prvotno besedilo, trije deli. Naj opustim parlament, da so vsa poimenska glasovanja umaknili, razen končnega. Torej, sedaj 17. odstavek, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo, glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o 19. odstavku. Predlog spremembe 9 poročevalca v revidirani obliki. To poimensko glasovanje ni bilo umaknjeno, zato glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Zavrnjeno. Prehajamo na 19. odstavek, izhodično besedilo v več delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Zdržani? Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? Stržani? Bomo preverili. Glasujemo. Glasujemo o drugem delu 19. odstavka. Ste vsi glasovali? Glasovanje končano. Zavrnjeno. 59. odstavek, izhodiščno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno? Se upravičujem, pravi predsednik, sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Bomo preverili. Glasujemo. haben alle abgestimmt. Ja. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Sprijeto. Prehajamo na 61. odstavek, izhodiščno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Drugi del, kdo je za? Proti? proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prehajamo na uvodno navedbo A v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Tudi ta del je sprejet. Zdaj pa glasujemo o celotnem besedilu s spremembami, poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto s 302 glasovi proti 275. Der Berichterstatter hat um das Wort gebeten. Pročevalec je prosil za besedo. Monsieur le Président, le rapport qui vient d'être voté Gospod predsedujoči, to poročilo, ki smo ga ravno kar sprejeli, mislim, da je veliko darec za državljane Evrope. V teh okoliščinah je nemogoče, da bi podprl to poročilo, niti sam, niti skupina socialistov tega ne moremo podpreti, zato prosim, da omaknete moj podpis. Gospod Van Nok, vašo izjavo bomo zabeležili v zapisnik po dnevnem redu pa sledi glasovanje o poročilu Cortez Lastra o prispevku kohezijske politike k doseganju lizbonskih ciljev in ciljev strategije Evropske unije 2020. Imamo en sam predlog spremembe, to je predlog spremembe 9. O tem glasujemo, kdo je za? Proti? Zdržani. Predlog je zavrnjen. Zato zdaj glasujemo o izhodiščnem besedilu odbora. Kdo je za? Proti? Zdržani? Besedilo je sprejeto. Kolegica Toja je prosila za besedo. Per segnalare che sulla relazione Ong-Nok la mia. Ko smo glasovali o poročilu Huan-Nok, moja glasovalna naprava ni delovala, glasovala sem proti. Hvala. Hvala, to bomo eh, zapisali v zapisnik in vam poslali tehnika. Po dnevnem redu pa sledi glasovanje o poročilu Pejon v Uniji za sredozemlje. Glasujemo o predlogu spremembe dve. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe štiri. Kdo je za? Proti? Zdržani? Tudi to je zavrnjeno. Četrti odstavek, tretji predlog spremembe v dveh delih poimensko. Najprej prvi del. Glasujemo. ste vsi glasovali. Glasovanje je končano. Ta del je zavrnjen, zdaj pa glasujemo o drugem delu. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Tudi ta del je zavrnjen. Predlog spremembe 5. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem predlog spremembe šest v treh delih in vsakeč s poimenskim glasovanjem. Najprej prvi del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Drugi del. Poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Zavrnjeno. Tretji del. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Zavrnjeno. Predlog spremembe 7. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 1 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Zdržani? Sprijeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? To bomo preverili. Glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. zdaj pa eh, izhodiščno besedilo postane brezpredmetno, zato glasujemo o devetem odstavku izhodiščno besedilo. Kdo je za? Proti? Sprijeto. Glasujemo o desetem odstavku v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Drugi del, kdo je za? Proti? proti, vzdržani. Tudi sprejeto. Zdaj glasujemo o 13. odstavku izhodiščnega besedila s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Sprijeto. Glasujemo o 15. odstavku izhodiščno besedilo, zopet v dveh delih. Prvi del, kdo je za? proti, zdržani, sprijeto, drugi del, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Po 17. odstavku predlog spremembe 8, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 20. odstavek, izhodiščno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, tudi to je sprijeto. Predlog spremembe 9, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto zavrnjeno. Zdaj pa prehajamo na končno glasovanje o besedilo s premembami. Kdo je za? Proti? Vzdržani? S tem je besedilo sprejeto. Po dnevnem redu sledi glasovanje o poročilu gospoda Kirilova o nujnosti evropske strategije za Južni Kaukaz. Glasujemo o osmem odstavku. Tukaj imamo predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Zdržani? Bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe tri. Kdo je za? Proti? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe štiri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe šest. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe sedem. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Glasujemo o besedilu s premembami. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Kolegi in kolegice, najlepša hvala za sodelovanje pri prvem glasovanju, ki sem ga vodil. Vsem vam želim dober tek pri kosilu. Tisti, ki že takoj odhajate, prosim, da odidete potiho. Mi pa sedaj prehajamo na obrazložitve glasov. Najprej v zvezi s poročilom greh, kolega Jar. Herr Kollege Jahr, Ja. Ja, dank. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi mene veseli, da v poročilu o enotnem trgu za potrošnike in